Dear colleagues from the Foreign Affairs Committee, we can now continue. Kolegice in kolegi iz odbora za zunanje zadeve, predlagam, da nadaljujemo. Še veliko glasovanj nas čaka. Zdaj ne bomo glasovali o 11. točki, ampak bomo najprej glasovali o 16. točki, zato ker je podpredsednica Ulrike Lunaček prosila, da najprej glasujemo O tem, zato ker mora potem na letalo. Ulrike, želiš kaj povedati? Izvoli. Hvala, predsednik, hvala vsem, da ste sprejeli to majhno spremembo dnevnega reda. Povedati za, želim le nekaj. Sem poročevalka za Kosovo in vesela sem, da imamo to glasovanje o splošnih načelih sodelovanja Kosova v programih Unije. Gre za pomembno glasovanje in tudi pomemben korak za to, da se bo Kosovo približalo Evropski uniji. Gre tudi za kulturo. Pravkar smo govorili o kulturi v zunanji politiki. Gre za kulturne povezave, okoljske povezave, tehnične, znanstvene. Gre za to, da bodo ljudje bolj povezani. Seveda, poleg tega pa bo Kosovo moralo prispevati tudi v proračun Evropske unije pri nekaterih od teh programov. To je zelo pomemben korak za proces integracije Kosova in vse vas lepo prosim, da podate svoje soglasje in lepo bi bilo, če bi dosegli čim več podpore za to glasovanje. Hvala lepa, Ulrika Lunaček. Še kak komentar? Ne. V redu, potem pa predlagam, da glasujemo. Predlog spremembe. Enak, kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa končno elektronsko glasovanje o osnutku priporočila. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 45 proti 8, sprejeto. Čestitam Ulrike Lunaček. To the next item. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko uh, in uh, sicer. Hvala lepa, zahvaljujem se uh, vam uh, za vse, kar ste povedali in zahvaljujem se vam tudi za priporočila. Hvala, torej bomo začeli. Kompromis ena, kdo je za? proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Na to amantma 2, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Kompromis 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 12 gospod Dežon, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Amandma 14, preverjam elektronsko. Konec glasovanja to je zavrnjeno 29 za 32 proti. Na to kompromis 4 za proti vzdržanih sprejeto, kompromis 5 prav tako sprejet, kompromis 6 <clears throat> sprejet, kompromis 7 za proti vzdržanih sprejeto, amandma 34 za proti proti, vzdržani, zavrnjeno, 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Elektronsko glasujemo o celotnem mnenju. Začetek glasovanja. Dva manjkata. Še en manjka. Konec glasovanja sprejeto 54 za, 6 proti, čestitke poročevalcu. Sedaj nadaljujemo z naslednjim glasovanjem in sicer gre za 12. točko. Vzpostavitev režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnično pomoč in tranzito blaga z dvojno rabo. Uh, Poročevalka je Mariče Šake. Želite kaj povedati? Ne. V tem primeru pa bi želel začeti z glasovanjem, ampak nimam seznama. Dobro, amandma 39 je nesprejemljiv, torej začenjamo s 40 amandmajem. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je proti? kdo se vzdrži. Zelo pameten odbor ste. 41, kdo je za? Spravi, je brezpredmeten. Zakaj potem to počnemo? Dobro, potem nadaljujemo s kompromisom. Ena, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto na to amandma 10. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. 47. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Želite preveriti? 47. Začenjamo z glasovanjem. Vote is closed. Konec glasovanja. Kako ste mi to lahko storili? Dobro, 48 za, proti, kdo se vzdrži, tega ne bom nikoli pozabil. Jasno, je zavrnjen, 60 za, proti, vzdržani, Ne vidim razlike. Bomo preverili. 60. Vote is closed. Konec glasovanja. 45 proti, 18 za, zavrneno. 61 za, proti, vzdržani, zavrneno. Preverimo. 61 preverjamo. 61 preverjamo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 32 za, 28 proti, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64, 65, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. 66 zavrnjeno, 67 eh, zavrnjeno, 68, 69 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to nadaljujemo z amandmajem 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70. 13 je bil sprejet, torej 70 je brezpredmeten. 71, 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, preverjamo. 73 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75, 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko 93. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, sprejeto 17 za, proti vzdržani, sprejeto. Sto za, proti, vzdržani, zavrneno. Sto dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili 104. Konec glasovanja. 40 za, 23 proti, sprejeto. Kaj ne dela? Vaša naprava ne dela? Dobro, tehnik prihaja. Ampak itak ne bi naredilo nobene razlike. 105, ja, za, proti, vzdržani, sprejeto. 106, za, proti, vzdržani, bomo preverili 106 elektronsko. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, zavrneno. 108 za, proti, vzdržani, zavrneno. 109 za, proti, vzdržani, zavrneno. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to nadaljujemo z vzdržanjem amandmajem 118 za, proti, vzdržani. Ne vidim nobene reakcije LS-a. Lahko glasujemo o 118 elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani vzdržani. Preverjamo elektronsko 119. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 120 za. Proti. Zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. 120. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 20 za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. 21. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Jasno, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 23 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 138. Ne, 137 se popravlja govorec za, proti, vzdržani, zavrneno. 138 za, proti, vzdržani, zavrneno. Želite preveriti? V redu. 138 začenjamo z glasovanjem. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno, očitno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 139 za, proti, vzdržani vzdržani. 139 bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrneno. Sto štirideset za, proti, vzdržani, zavrneno. 142. Še en amantma Davida Martina za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, zavrneno. 145 za, proti, vzdržani, zavrneno. 146 za, proti, vzdržani, zavrneno. 147 za, proti, vzdržani, zavrneno. 148 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to nadaljujemo z amandmajem 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, zavrneno. 28 za, proti, vzdržani, zavrneno. 29 za, proti, vzdržani, zavrneno. Madma 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, zavrneno. 31 za, proti, vzdržani, zavrneno proti, vzdržani, sprejeto. Na to nadaljujemo od 32 za, proti, vzdržani, zavrneno. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, zavrneno. 35 za, proti, vzdržani, zavrneno proti, vzdržani, sprejeto, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 37 za, proti, vzdržani, sprejeto, 6 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko, 6, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo še o spremenjenem mnenju. Začenjamo z glasovanjem. konec glasovanja. Sprejeto 49 glasov za, 10 proti, čestitke pročevalki. Na to nadaljujemo z 13. točko, to je osnotek poročila o obravnavanju kršitev človekovih pravic v okviru vojnih hudodelstev in hudodelstev zopr človečnost, vključno z genocidom. In poročevalec je naš kolega gospod Preda. Želite kaj povedati, gospod Preda? Ne, potem glasujemo. Začeli bomo z kompromisom 8. Kdo je za, proti, kdo se vzdrži? Sprejeto. Amandma 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. To je pa res dolg seznam. Kompromis 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 70. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preveriti želite? Ne? Dobro, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, dovolj imam. Preverjamo elektronsko. 76. Začenjamo z glasovanjem. 76. Konec glasovanja. Jasno je sprejeto. 78 za, proti, vzdržani sprejeto. 83 za, proti, vzdržani sprejeto. 84 za, proti, vzdržani sprejeto. 85 za, proti, vzdržani sprejeto. 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani sprejeto. 109, gospod Preda, za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 110, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 16, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 17, za, proti, vzdržani sprejeto. amandma 80, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma, ne, bomo še preverili, amandma 80, drugi del elektronsko, začenjamo s glasovanjem. En kolega manjka. Konec glasovanja. Sprejeto. 82 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani sprejeto. 118 za, proti, vzdržani sprejeto. 120 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. 120, začenjamo z glasovanjem. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 30 za, 26 proti, 122 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 19 za, proti, vzdržani sprejeto, 125 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 128 za, proti, vzdržani sprejeto, 130 za, proti, vzdržani sprejeto, 131 za, proti, proti vzdržani. Zavrnjeno. 132 za, proti vzdržani sprejeto, 137 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 20 za, proti vzdržani sprejeto, 141 za, proti vzdržani zavrnjeno, 143 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 21 za, proti vzdržanih sprejeto, amandma 139 za, proti vzdržanih sprejeto, kompromis 22 za, proti vzdržanih sprejeto, 145 za, proti vzdržanih zavrnjeno, 149 za, proti vzdržanih sprejeto, 153 za, proti vzdržanih sprejeto, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko, 153. Konec glasovanja? Sprejeto. 154 za, proti, vzdržani, sprejeto. 155, 167, 171 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. 156. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 159 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 24 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 25 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 26 za, proti, vzdržani sprejeto. 172 za, proti, vzdržani sprejeto, 174 za, proti, vzdržani sprejeto, 173 za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis 27 za, proti, vzdržani sprejeto, 181 za, proti, vzdržani sprejeto, 182 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 28 za, proti, vzdržani sprejeto, 100 76 za, proti, vzdržani sprejeto, 179, ne, ta je bil sprejet, dobro, kompromis 29 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 30 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 31 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 31 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 23, gospa Lohbiler, za, proti, vzdržani, sprejeto, 24 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 27, gospod Korao, ne, ta je brezpredmeten, ne. Nadaljujemo z 28, se pravi čujem, 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32, gospa Tomašič, za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani sprejeto. 34 za, proti, vzdržani sprejeto. 35 za, proti, vzdržani sprejeto. 36 za, proti, vzdržani bomo preverili elektronsko. 36. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 38 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 40 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 45, za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 dobro, želite glasovati v sklopu od 47 do 47 do 54 bomo glasovali v sklopu. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma ena za, proti. No, naj vsaj preverim najprej. Torej, amandma ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Amandma 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa želite od 4 do 12 glasovati v sklopu. Ne, gospa Lohbiler pravi ne. Gospa Luzings pravi ne. Dobro, in ne želim uh, novih. Uh,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 bomo preverili elektronsko amandma 10. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 11 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 12 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj glasujemo še o celotni rezoluciji k spremembami. Začenjamo z glasovanjem. Dva kolega se še nista izrazila, še en kolega mora glasovati. Konec glasovanja. 50 za, 2 proti, čestitke pročevalcu. Nadaljujemo z eh, točko 14 eh, priporočilo Evropskega parlamenta svetu o 72. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov in kolega Kovačev je poročevalec. Želite kaj povedati? Dobro, potem bomo glasovali. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto kompromis 2, sprejeto. Amandma 53 za proti vzdržani sprejeto. 52 v dveh delih za proti vzdržani sprejeto. Drugi del zavrneno. 52. drugi del. Začenjamo z glasovanjem. Še trije kolegi. Še dva kolega. Sprejeto. Gospa Lohbiler. Gospa Lohbiler. 54, sprejeto, kompromis 3, za, proti, vzdržajeno, sprejeto. 65, Kovačev in Preda, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 66, za, proti, vzdržani, sprejeto, bi rekel. Kompromis 4, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani sprejeto. 75 za, proti, vzdržani bomo preverili elektronsko. Zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani. Ni nobenega odziva nekaterih skupin. Še enkrat preverjamo. 74. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zelo jasno. 76 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 83 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. 83. Začetek glasovanja. The machine isn't voting, isn't working. Naprava vam ne dela? Tehnik, tehnik, gospod, prosim, če lahko preverite. L'Europe a un problème. Okay. Dobro. 83, kdo je za, roke gor, proti. Kako so liberalci glasovali? Za, potem mislim, da je sprejeto. No, naprava sedaj dela. The left wing screen is working. It's not a good sign for today. Torej, lev zaslon dela, to ni dober znak za danes. Bomo glasovali elektronsko? No, sedaj preštevajo glasove. 83. No, zdaj naprava zopet deluje. 83 trije kolegi še manjkajo. Konec glasovanja. Sprejeto 30 glasov za, 28 proti. 87 za, proti, vzdržani, zavrneno. 85 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 85 želite preveriti? Dobro, preverjamo. 85 preverjamo. Konec glasovanja. 28, 28. Zavrneno torej. Zelo tesno glasujemo. 86 za proti vzdržani, zavrnjeno. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. 90 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Očitno. Še dobro, da imamo naprave, ki včasih delujejo. 89, gospod Enok za, proti, vzdržani, sprejeto. 92, gospod Lohbiler za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 93. Good morning. Morning. Vodisclose. Konec glasovanja. Sprejeto. 96 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 101 in 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 111. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 245. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 116. 117. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 115. Za, proti, vzdržani, zavrneno. 118, 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 131 za, proti, vzdržani, sprejeto. 132, 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 so 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. 140 za, proti, vzdržani, sprejeto. 141. Preveriti želite? 140. Preverjamo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 141 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100. 39 je brezpredmeten, 144 eh, za proti vzdržani zavrnjeno, 145, 46 za proti vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro. Preverjamo elektronsko 145, 146. Začenjamo z glasovanjem. It's closed. It's been rejected. 143 in favor, against, abstentions, rejected. Check. Let's close. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod Castaldo, 142 za, proti, vzdržanje zavrneno. Preveriti želite? Dobro, 142 preverimo elektronsko. three missing. Še trije glasovi manjkajo. Sprejeto. Na no to. 147, 148 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Bomo preverili. Preverjamo 147, 148. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 155, gospod Tenok, za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani, sprejeto. 157 za, proti, vzdržani, sprejeto. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159 za, proti, vzdržani, sprejeto. 160 za, proti, vzdržani, zavrneno. 161 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrneno. Želite preveriti? Ne. 162 za, proti, vzdržani, zavrneno. 164 za, proti, vzdržani, zavrneno. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto devetinsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sto osemdeset za, proti, vzdržani, preverjamo, sto osemdeset, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 glasov za, 24 proti. Prepozni ste bili, ampak itak ste zmagali. 178 za, proti, vzdržani, sprejeto. 182 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 184 za, proti, vzdržani, sprejeto. 185, 170, 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto. 193 gospod Miljan Mon za proti vzdržani sprejeto. 194 za proti vzdržani zavrneno. 196 za proti vzdržani zavrneno. 198 za proti vzdržani zavrneno. Želite preveriti? 198 Dobro, 198 bomo preverili elektronsko na zahtevo zelenih. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15 za, proti vzdržani zavrneno. Sprejeto se opravičuje predsednik. 219, gospod Borgezijo, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 220 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121, 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 225 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 228 za, proti, vzdržani sprejeto, 226 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 227 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 227. Želite preveriti elektronsko? Dobro. Začenjamo z glasovanjem. še dva glasova manjkata. Konec glasovanja. Sprejeto. Liberalci, vi ste tisti, ki nihate z ene strani na drugo. 232 za. Kaj pa sedaj delajo liberalci? Glasujejo za. Dobro. Proti. Vzdržani sprejeto se moramo osredotočiti na liberalce. 230 za, proti, vzdržani, zavrneno. 229 za, proti, vzdržani, sprejeto. 231 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko 231. Konec glasovanja sprejeto. 233 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Na to gospa Gomez, ustni amandma za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 254, 55 po delih. prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro. Preverjamo drugi del amandmajev 254 in 55. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 247. Leinen, Post, Brok, Kovačev. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Zdaj nadaljujemo s vodnimi izjavami. Amandma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3. 3711 za proti vzdržani sprejeto, 4012 za proti vzdržani sprejeto, 5 za proti vzdržani sprejeto, 6 za proti vzdržani sprejeto, 8 za proti vzdržani bomo preverili elektronsko. 8. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 14 je brezpredmeten, na to 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Preverjamo amandma 18. Konec glasovanja? Sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25, gospa Lohviler za, proti, vzdržani, zavrneno. 26, za, proti, vzdržani, sprejeto. 30, za, proti, vzdržani, zavrneno. 27, 28, za, proti, vzdržani. Kdo je proti? se pravi zavrneno. 29 za proti vzdržani zavrneno, 34 za proti vzdržani zavrneno, 31 za proti vzdržani zavrneno, 32 za proti vzdržani zavrneno, 33 za proti vzdržani sprejeto, 35 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 18 za proti vzdržani sprejeto, 43, gospod Preda, za, za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj glasujemo še o celotnem osnutku poročila. Kdo je za? Proti, konec glasovanja. 45 za, 4 proti, 9 vzdržanih. Poročilo je sprejeto. Čestitke pročeval. Na žalost vam sporočam, da smo pri zadnjem glasovanju. 15. točka. Okvir Unije za preselitev. Poročevalko je gospa Andrikijene. Želite kaj povedati? Ne, dobro. predlog spremembe 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zato ne moramo prejiti na končno glasovanje. 74. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Preverjamo. Prav preverjamo. 74, mislim, da je bila večina jasna, ampak bomo preverili. Ne, smo že pri 74. 74 preverjamo. Dva še vedno nista glasovala. Nekdo še ni glasoval. Kdo spi? Sprejeto 30 za 24 proti. 74 je sprejet, 76 Schaffhauser in prijatelji, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 78, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80. Kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno? Gospod Panceri, 81. Kdo je za, proti vzdržanje? Liberalci ste bili za? Da, dobro, potem je sprejeto. 82. Valero, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno? 83. Kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno? vzdržani, zavrnjeno. Tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 84, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 85, 86, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80, 88, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 87, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržanje. Zavrnjeno. 89 do je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 4 do je za, proti vzdržanje. Sprejeto. 90 do je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 5, kdo je za, proti vzdržanje. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Thank you. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 91, 92 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 6, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 93, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 95. Po delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 96, 7, 97 in 98, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 99, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 100, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 101, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 102, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 8, kdo je za, 102, prav, 102, gospa držijo, glasujemo. Thank you.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 proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko 105. Konec glasovanja. Sprejeto. Сто шесть. Gospa Veržija je dobila tale predlog spremembe. 106. Gospod Poha. Ne, ta je brezpredmeten. Gospod Epitideos, 107. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 9. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 108 za, proti. A brez predmetanja. Dobro, sprejeti je bil predlog spremembe 9. V redu, torej 109. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 110. Gospod Korvin Mike, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 ni bil sprejet, ne, ne, ne. 111, 112, 113, to je za, proti vzdržanju zavrnjeno. 114, 2 za, proti vzdržanju zavrnjeno. Dobro, 114, preverjamo. Hmm. Right. Morda imate prav. Sprejeto. 115 to je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 116, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 117, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 118, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 119, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 120, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Zdaj pa 120, to bomo preverili. Klasujemo. For dispose? Konec glasovanja zavrnjeno. 10 in 122, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 121, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 123, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 11 in 124, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. 125 do je za proti vzdržani. Zavrnjeno. 126 do je za proti vzdržani. Sprejeto. 127 do je za. 126 želite preveriti. Liberalci so bili za. Pa še roke sem videl. Dobro, 126 preverjamo. Konec glasovanja. Na, zavrnjeno. Samo v vas gledam, fantje. 127 je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 128 je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 12 in 130 je za, proti vzdržanje. Sprejeto. Dobro, 131 je za proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 do je za, proti, vzdržani, vzdržani. Liberalci ste bili proti, prav, potem je zavrnjeno. 136, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 137, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138, 139, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13, 140, 141, 142, 143 za proti vzdržani. Sprejeto. 144, to je za proti vzdržani. A, to je tako ali tako brezpredmetno. 145, to je za proti vzdržani. Sprejeto. 147 do 150, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Prav. 147 do 150. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja zavrnjeno. 151. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 14, 152 in 153, to je za. Proti vzdržani sprejeto, 154, to je za. Proti vzdržani zavrnjeno. 155, to je za. Proti vzdržani sprejeto. U, kompromis. Kompromis 7, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 161, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 163, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 162, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 164, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 165 do je za proti vzdržani zavrnjeno. 166 do je za proti vzdržani zavrnjeno. 167 do je za proti vzdržani zavrnjeno. 168 do je za proti vzdržani zavrnjeno. 169 do je za proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 8, kdo je za proti vzdržani sprejeto, 175, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 9, kdo je za proti vzdržani sprejeto, 178, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 179, kdo je za. 179 želite preveriti? ELS želijo, da to preverimo, če jim ne ugodim, me bodo kaznovali. Torej, 179. Glasujemo. Še tri je. Konec. Sprejeto. Zdaj pa 179 valerov. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 180, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 181, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 182 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 183, da je za, proti vzdržanje zavrnjeno. 184, da je za, proti vzdržanje zavrnjeno. 185, da je za, proti vzdržanje sprejeto. 186, da je za, proti vzdržanje zavrnjeno. 187, da je za, proti vzdržanje zavrnjeno. 188, da je za, proti vzdržanje zavrnjeno. 188 je za, proti vzdržani sprejeto, 189 za, proti vzdržani zavrnjeno. Naslednji je brezpredmeten, čudovito. 192 je za, proti vzdržani zavrnjeno. 193, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Dobro, preverjamo. 193. Konec glasovanja. Ja, zabrnjeno. 194, gospa Držja. Kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 196 do je za, proti vzdržani sprejeto. 195 do je za, proti vzdržani sprejeto. 197 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 199, gospod Panceri, do je za, proti vzdržani sprejeto. 200 za, proti vzdržani zavrnjeno sprejeto. 201, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 202, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 203, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 208. Dobro. Kompromis deset. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 208. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 209. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 214. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 20. Kdo je za? Proti vzdržani vzdržani zavrnjeno. 21-22, to je za, proti vzdržani zavrnjeno. 23, to je za, proti vzdržani sprejeto. 24, to je za, proti vzdržani sprejeto. 26 je brezpredmeten, prav, kompromis enak, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis dve, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 42, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 43, za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 44, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 46 za, proti vzdržani sprejeto, 48 in 49, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enainpetdeset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Prav, enainpetdeset. Preverjamo. Gospod Panceri, izvolite. close? Oh, yes. Mariti, I think the thing is sometimes if you, you vote yes and then you. Mariti, težava je v tem, da ne vidim tvojega palca. Se globoko upravičujem, gospod predsednik. Morda bi poskusila z zastavo. Kompromis 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 59. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Liberalci so bili proti. 59. Preverjamo elektronsko. danes glasovanju. Zavrnjeno. Dvainšestdeset. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Enainšestdeset. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Triinšestdeset. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Zavrnjeno. Želite preveriti? No, prav. 63. Glasujemo. Še 5, še 3. Še 2. Konec glasovanja. Sprejeto. To je bilo 63. Dobro, zdaj pa 64. Kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno? 66. Pravkar so me obvestili, da moramo glasovati o 65 najprej, torej 65. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa 66, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 6, kdo je za? Proti? Vzdržani? vzdržani, sprejeto. 69, še enkrat, gospod Držija, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 72 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 73 je za, proti vzdržani, sprijeto. Zdaj pa še končno glasovanje o mnenju z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Hm? No, no, this one is done. No, We're done. Yeah. One colleague still asleep? Nekdo ni glasoval. Konec glasovanja. Sprejeto 40 za 7 proti. Čestitke poročevalke. So, colleagues, we're 20 minutes. Kolegice in kolegi, 20 minut zamujamo, 100 minut smo zelo delovno glasovali, to je inteligentna naloga za inteligentne ljudi. Zdaj pa 17. točka izmenjava mnen z gospodom Patrikom Kijem, on je izvršni direktor Evropske agencije za varnost v letalstvu pozdravljeni. Se opravičujem, da ste morali nekaj časa počakati, ampak glasovanje je vedno zapleteno. Gospod Ki je že bil pri nas, lani je sodeloval pri izmenjavi mnen, ko smo imeli izmenjavo mnen z odborom sede. Predstavil je poročilo delovne skupine o konfliktnih območjih, to je bilo povezano z tistim incidentom Malazi, malezijskega letala, ki so ga sestrelili nad ukrajinskim teritorijem. Varnost je pomembna za vse naše državljane, tudi ko kdo je v tujino. EASA ima pomembno vlogo pri podpiranju letalstva v Evropski uniji tudi v zunanji razsežnosti. Zato se že veselimo predstavitve gospoda Kija in kar takoj vam dajem besedo. Izvolite. Um, Hvala, gospod predsednik, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Veliko veselje me je in tudi v čast, da lahko spregovorim v tem odboru danes. Predstavil vam bom, kdo smo povedati, želim, da želimo zaščititi evropske državljane, kar zadeva varnost v letalstvu. Prav tako želimo pomagati pri zaščiti okolja, kajti naš mandat je, da poskrbimo, da motorje in letala, ki se proizvajajo v Evropi, izpolnjujejo okoljske standarde. Naš mandat je tudi konsolidacija notranjega trga v Evropi, oblikovali naj bi skupna pravila za delovanje in dejavnosti v letalstvu, prav tako pa moramo zaščititi državljane EU po svetu. Oblikovani smo bili pred 15 leti, 800 nas je, naš sedež je v Kölnu, imamo pa tudi pisarno v Bruslju imamo 32 držav članic, 28 EU in 4 pridružene, to so Švica, Norveška, Islandija in Liechtenstein. EASA je 70 odstotno financirana strani industrije, 30 odstotko dobimo iz proračuna EU. Večina naših dejavnosti, torej, se izvaja v sodelovanju z industrijo in v podpori evropske industrije. Naša mednarodna vloga je naslednja. Zagotavljamo varnost evropskih državljanov na globalni ravni in podpiramo evropsko industrijo. Podrobnosti o tem vam bom podal k malu. Globalni kontekst, v katerem delamo, je naslednji. Varnost za letalstvo se ne ustavi na mejah EU. Spodbujati moramo visoke standarde varnosti po svetu. Letalstvo je mednarodno že po zasnovi, zato moramo poskrbeti, da so standardi varnosti enaki posod tam, kjer se upravljajo naši proizvodi in kamor potujejo naši ljudje. Prav tako moramo ukrepati, ko gre za evropske državljane. Naprimer, če potujejo z letalsko družbo, moramo poskrbeti, da je tista letalska družba varna, da so tudi letališča varna in da imajo organi dovolj zmogljivosti, da nadzorujejo te družbe, da so letala varna in tako naprej. Seveda pa moramo tudi podpreti evropsko industrijo po svetu. Kolegi na ameriški strani imajo mandat, da podpirajo vodilno logo ZDA po svetu. Takšnega mandata mi nimamo, ampak mislim, da je naša naloga ta, da podpiramo industrijo pri prizadevanjih za uspešnost na globalni ravni. Naj vam podam nekaj podrobnosti o tem, kako čisto konkretno vse to počnemo. Prvič, potrjujemo letala, ki jih uporabljajo naše letalske družbe. Ne gre samo za Airbus, ampak tudi za bombardije, Boeinge, nekatere druge, tudi manjša letala. V prihodnosti bomo morda certificirali ruska in kitajska letala certificiramo tudi vse organizacije, ki zagotavljajo storitve evropskim družbam, naprimer vzdrževanje. Če je letalo parkirano v Afriki, ga vzdržuje podjetje, ki ga potrdimo mi. Prav tako potrjujemo in podpiramo varnostni seznam EU. Tam so navedene države, ki niso varne in tudi letalske družbe, ki niso varne, za njih izdajamo priporočila, da jih evropski državljani naj ne bi uporabili. Prav tako potrdimo vse lete v EU, ki jih izvajajo operaterji zunaj Evrope. In seveda tudi vi ste omenili, gospod predsednik, opozarjanje v zvezi z konfliktnimi območji. V tem odboru sem o tem že poročal pred nekaj časa. Samo nekaj fotografij, to poznate, nekaj sovražnih napadov je bilo na civilno letalstvo v zadnjih letih in po enem letu težkih pogajanj z državami članicami smo se dogovorili o mehanizmu, ki ga bo nadzoroval GD Home. In zbrali bomo vse podatke, ki so na voljo v različnih državah članicah. To bo vključeno v enotno evropsko analizo grožnje in potem na osnovi tega izdajamo opozorila za države članice in letalske operaterje, če pride do tveganj. 16 takšnih opozoril smo izdali v zadnjem času. Seznam držav imate na zaslonu. To je precej nepriljubljena dejavnost za te države, kajti ni jim všeč, če Evropa reče, da ni varno leteti v njihovem zračnem prostoru, če same menijo, da je varno. Ampak mislim, da je to nekaj, kar moramo storiti, še posebej glede na to, kaj se je zgodilo v Ukrajini s tem malezijskim letalom. Kaj počnemo za to, da bi spodbujali varnostne standarde EU po svetu? Poskušamo izvajati projekte sodelovanja, ki jih financira EU, EASA jih upravlja v imenu Unije in pomagamo civilnim državam, tudi državam v razvoju, pri razvoju varnostnih pravil in nadzora. V zadnjih 20 letih, naprimer, smo storili veliko. Pred 20 leti smo imeli samo en nabor pravil, danes pa lahko rečemo, da imamo pravila, ki so na enaki ravni kot ameriška. In številne države so se odločile sprejeti evropski svežen. Naj vam pokažem seznam oziroma zemljevid. Tukaj lepše vidite, katere države so sprejele uh, pravila EASA, vse evropske države seveda, ampak tudi v jugovzhodni Aziji, na Bližnjem vzhodu, v Afriki in v Srednji Ameriki so se nekatere države odločili, da bodo v celoti sprejele naša pravila. To je zelo dobro za varnost v teh držav, to je dobro tudi za našo industrijo, zato ker imamo pač skupne standarde. In to so regije, v katerih se uporabljajo sredstva EU in tam pomagamo pri razvoju varnostnih standardov na področju letalstva. To je zelo uspešen projekt, veliko držav se oglaša pri nas in prosijo za dodatno pomoč in podporo, zato da bi jim pomagali razviti pravila v zvezi z varnostjo v letalstvu. Podpora konkurenčnosti EU industrije 80 odstotkov letal Airbus se proda zunaj Evrope in po pravilu ICAO velja, da mora biti vsako letalo, ki se registrira v državi, potrjeno strani te države. Pri večini držav gre za popolnoma birokratski postopek, da se pač sprejmejo potrdila, ki jih je izdala EASA, ampak v nekaterih državah, naprimer Kitajska, Rusija in Japonska, tam pa poskušajo sami certificirati naše izdelke, zato da bi tudi sami dobili nekaj znanja o tehnologiji, ki se uporablja. Podpiramo industrijo, podpiramo države članice pri teh dejavnostih in zato smo podpisali 130 tako imenovanih delovnih dogovorov. Gre za sporozume o sodelovanju s tretjimi državami, zato da jim pomagamo pri certificiranju letal. Imamo tudi tri dvostranske sporozume. Gre za medsebojno priznavanje dela in njihovih organov, to so ZDA, Kanada in Brazilija. Evropska unija se trenutno pogaja o dvostranskem sporazumu tudi z Kitajsko in Japonsko. Sodelujemo pri delu organizacij na področju standardizacije. Organizacije so navedene tukaj in povedati moram, da smo mnogo šibkejši od ZDA, zato ker danes še nimamo možnosti, da bi neposredno financirali dejavnosti standardiziranja v okviru teh organizacij američani pa lahko naprimer RTCA uporabijo za to, da dela specifično za njihovo FAA. Prav tako zagotavljamo podporo na prvi ravni za industrijo. Tukaj imate seznam, imamo štiri predstavniške pisarne v Montrealu, v Washingtonu, v Pekingu in tudi v Singapurju. Pet ljudi je vedno na terenu, zunaj. 130, naprimer, pa jih imajo američani. Samo da imate primerjavo med našim delom in delom američanov na mednarodni ravni. In še zadnje besede. Trenutno preverjamo način delovanja EASA. Trenutno se izvaja trialog med parlamentom, komisijo in svetom gre za mednarodno razsežnost. To nam bo omogočilo, da bomo bolj aktivni na mednarodni ravni. Hvala lepa za vašo podporo. Mislim, da je to res v interesu EASE e in tudi v interesu evropske industrije. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci. Merci, Hvala lepa, gospod Ki. Sedaj pa dajem besedo kolegom, ki se želijo udeležiti te izmenjave mnenj. Gospod De Grandes LS je prvi govorec. Najlepša hvala, gospod predsednik. In izrekam tudi dobrodošlico gospodu Kiju, izvršnemu direktorju EASE. No, Glede na to, da agencije niso zelo popularne v tem parlamentu, vedno smo nekako a priori. Um, nasprotno njihovemu delovanju, saj se nam zdi, da je to možnost za izogibanje proračunskemu nadzoru nad sredstvi Evropske unije, ampak vseeno sem pa uh, naklonjen vaši agenciji. In v zadnjih letih sem se o tem vedno enako izrekel. Vaš, delovanje vaše agencije se mi zdi bistvenega pomena za zagotavljanje varnosti v letalskem prometu v Evropski uniji. No, ne bom se sedaj spuščal v vsebino poročila gospoda Marineskuja. Vsekakor pa je vprašanje, ki se ga je lotil zelo zapleteno in lahko povem, da ga zelo učinkovito obravnava. Vsekakor nameravamo ohraniti uh, vsebino te uredbe. Dobro veste tudi, da je točka 2.6, ki zadeva Gibraltar, za nas problematična. Dobro veste tudi, da so problematične točke, ki bodo zdaj pod vprašajem zaradi Brexita. In ravno tako smo proti uporabi delegiranih aktov in delegiranemu delovanju komisije, to je zapisano v členu 109, pa eh, tudi smo proti predpisu, ki zadeva uporabo dronov. No, kakorkoli, pripričan sem, da se bo gospod Marinesko zelo učinkovito ukvarjal z vprašanjem teh, tega predpisa. Imam pa za vas dve vprašanji. Namreč. Nekateri poslanci smo postavili vprašanje o enostranskem ravnanju Združenih držav Amerike v zvezi z uporabo prenosnih računalnikov v kabinah letal. To bo imelo po našem mnenju zelo velike um, posledice. Sprašujemo se, zakaj taka enostranska odločitev, ali je to zaradi um, nove ameriške administracije, novega predsednika, ali so tukaj kakšni daljnosežnejši nameni v ozadju. Um, vsekakor menimo, da je to vprašanje, s katerim bi se morala ukvarjati, ukvarjati mednarodna um, agencija za civilno letalstvo in zato upamo, da bomo v zvezi s tem dobili odgovor. Uh, In drugo vprašanje, pa zadeva poročilo, pri katerem sem sam poročevalec in uh, v zvezi s katerim smo postavili vprašanje o uporabi inštrumentov za zagotavljanje varnosti. Uh, v svetu je trenutno prisotna neka blokada, ki je povezana z vprašanjem stroškov, ampak sam mislim, da ne moramo sprijeti tega, da bi v tako ključnem trenutku, kot je zdaj, ko uh, um, je varnost tako pomembna, da je že treba posegati v svoboščene naših državljanov, ki so celo pripravljeni tukaj se odreči določenim pridobljenim pravicam in svoboščinam, da bi imel svet, eh, svet tako eh, oddaljeno mnenje od tistega, ki ga je pripravila komisija in od tistega, eh, za katerega se zauzema EASA. Eh, tu v parlamentu ustrajamo na pomenu uporabe novih tehnologij in novih tehničnih možnosti, ki jih je možno uporabiti za zagotavljanje večje varnosti. Torej, problem ni tehnične narave, problem je v ulaganju stroškov za zagotavljanje varnosti. In sam se mi zdi, da bi bilo zelo cinično, če bi v tem trenutnem svetovnem varnostnem kontekstu, ko je situacija um, zelo krhka, uh, In ko je varnost skoraj nemogoče zagotavljati zaradi novih oblik terorizma in napadov na, na varnost, odkudorkoli že ti prihajajo, v tem kontekstu se mi torej zdi eh, nemogoče, da se ne bi primerno visoka sredstva ulagala za zagotavljanje varnosti. Seveda imamo tukaj več možnosti. Mislimo, da bi to evropsko stališče morali um, skušati razširiti tako, da bo doseglo širši domet tudi v mednarodnem prostoru, zato da ta predlog, ki ga mi imamo, ne bo samo naš, ampak da bo um, dobil mednarodno razsežnost in da bo, kot, in da bo tako lahko zagotovljena večja varnost v širšem svetovnem prostoru. Najlepša hvala za vašo pozornost. Gracias, Mr. Grandes. Hvala lepa, gospod Grandes. Kdo želi še besedo? Nikogar nimam na seznamu. Prosim, če dvignite roko. Kajti ne boste imeli veliko priložnosti za izmenjavo mnen z gospodom Kijem. No, to se redko dogaja v tem odboru, da nimamo govorcev. Gospod Ki, želite odgovoriti? Hvala lepa. Ne bomo eh, začeli z razpravo v zvezi s trilogom. To je trenutno v teku. Glede odločitve oziroma možne odločitve zrovnih držav, eh, da prepovejo osebne elektronske naprave v kabini. Trenutno se o tem pogovarjamo z našim sogovornikom v Združenih državah, tudi v odnosu do tveganja, ki ga bo to predstavljalo, v primeru, da imamo veliko število prenosnih računalnikov v delu za tovor. Vemo, da prenosni računalniki vsebujejo litijske baterije, Eh, ki se lahko užgejo. In če bomo imeli na stotine prenosnih eh, računalnikov na enem mestu in če pride do takega užiga, potem to lahko predstavlja resno varnostno tveganje. Trenutno to proučujemo, proučujemo tudi možne ukrepe, ki bi jih morali sprejeti, če bo prišlo do te prepovedi in z našimi kolegi iz Združenih držav, pa tudi iz drugih regij, o tem razpravljamo in na tem delamo. To me na to privede do eh, povezave med varnostjo in pa varnostnimi vprašanji, to ste omenili, in težave obstajajo pri vseh vidikih varnosti, težave, ko želimo vzpostaviti skupni eh, evropski pristop, ko gre za certifikacijo eh, varnostnih instrumentov, naprimer. Mislim, da je povsem normalno, da eh, varnost ni identična za vse države Evropske unije, da raven tveganj ni identična Istočasno pa mislim, da obstajajo tudi neke skupne evropske osnove. Govorili smo o primeru eh, konfliktnih eh, območij. Tu imamo sporazume z različnimi obveščevalnimi službami eh, po Evropi za deljenje informacij in mislim, da lahko naredimo več za skupen evropski pristop k vprašanjem, ki so povezane z varnostjo analiza tvegan, ki eh, jih eh, povzročajo osebne elektronske naprave v kabini. Torej, tudi to je del eh, tega, mm, teh področij, o katerih moramo zauzeti skupni evropski pristop. Hvala lepa, gospod Ki. Hvala, da ste se nam pridružili in srečno pot nazaj v Köln. Srečno. Spoštovani kolegi, potem nadaljujemo s točko, ki smo jo včeraj zvečer prenesli na danes in sicer gre za debriefing o obisku delegacije AFET na Južnem Kaukazu. Kot veste, je prišlo do ad hoc misije v Armenijo, Azerbajdžan in Gruzijo prejšnji teden. Ta misija je vključevala osem članov, sam sem jo vodil, eh, gospod Lasko Torkes, gospod eh, gospa Zorko eh, in drugi, gospod Džambatski, gospod Ivo Weigel, liberalcev, gospod Šolc Gue Engel skupine in gospa Heidi Hautalajze od zelenih eh, so bili v delegaciji. Delegacija je eh, preživela štiri eh, dni v treh državah. Program je bil intenziven v vseh Eh, državah smo se srečali s predsednikom, z ministrom za zonanje zadeve, z predsednikom ali podpredsednikom parlamenta, eh, z eh, predsedniki odborov za zonanje zadeve, srečali smo se z opozicijskimi voditelji, veleposlaniki, nevladnimi organizacijami, civilno družbo in tako dalje. V Gruziji eh, smo eh, prejeli tudi eh, briefing nadzorne misije Evropske unije in v Jerevanu v Armeniji smo obiskali tudi spominsko slovensko obeležje armenskega genocida. V O tem obisku eh, smo tudi eh, objavili eh, poročilo na spletni strani AFETA in naj bi zlasti izpostavil glede Azerbajdžana, da je naš obisk predstavljal mm, obnovitev odprtega eh, dialoga z arbejzažanskimi partnerji. Evropski parlament eh, sledi pogajanjem o novem sporazumu med EU in Azerbajdžanom in eh, na koncu, ko bo ta izpogajan, bomo morali to tudi sprejeti. Izpostavili smo eh, pomembnost spoštovanja človekovih eh, pravic, eh, vladavine prava in tako dalje. Vse to je prav tako pomembno, kot je pomembno sektorsko sodelovanje in pa trgovinsko sodelovanje. Gruziji smo posredovali jasno sporočilo, da je eh, država glavna partnerka pri eh, vzhodnem partnerstvu in da se veselimo nadaljnega dela pri implementaciji pridružitvenega sporazuma. Istočasno smo eh, spodbudili vlado od Pilisiju, da še naprej dela na reformah, zlasti na reformah pravosodja, boja proti korupciji in pa zaščite manjšin. Na to smo poudarili še eh, evropsko podporo teritorijalni integriteti in suverenosti Gruziji. Glede Armeniji smo govorili o Nagornem Karabahu in to praktično pri vseh srečanjih in tako kot smo to storili v Azerbajdžanu, smo tudi v Armeniji vedno znova izpostavili uh, naše uh, stališče, ki je naslednje. Uh, konflikt nima vojaške uh, rešitve, status quo je nesprejemljiv in moramo iskati rešitev, ki bo skladna z mednarodnim pravom. Evropska unija podpira vse medijacijske napore eh, in eh, to tudi v okviru OECD-a. Na to smo govorili o novem sporazumu z Armenijo, tudi tega bo moral parlament potrditi. Vemo, da je Armenija tudi članica Eurazijske unije in ta sporazum je tudi uh, znak, da vzhodno partnerstvo ni, ne izključuje drugih uh, regionalnih povezovanj. Uh, Na to smo tudi spodbudili vlado, da, izra, iz, da izvede potrebne eh, reforme na področju pravosodja eh, boja proti korupciji eh, in da spodbudi ustvarjanje novih delovnih mest, zlasti med mladimi armenci kar bo omogočilo oživitev gospodarstva. Zahvaljujem se Evropski službi za zonanje delovanje, zlasti vsem trem vene poslanikom v Bakuju, v Jerevanu in v Tbilisiju in tudi vsem ekipam, ki so ponudile uh, Eh, odlično podporo tej misiji in tudi zelo dobre politične nasvete na terenu. Zahvaljujem se tudi ekipi sekretarjata AFETA za dobro pripravo in za odlično delo, ko smo bili v teh državah toliko. Sem sam želel povedati, bi pa dal besedo tudi kolegom, ki so sodelovali na tem obisku. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Mislim, da ste zelo dobro opisali naš obisk. Obisk je bil zelo dobro organiziran. Imamo sedaj uh, širšo podobo situacije v teh državah in mislim, da je. Posledica tega obiska je tudi ta, da bomo imeli veliko močnejše odnose z parlamenti in posredovali smo tudi sporočilo, da Evropska unija želi igrati eh, večjo ulogo v tej regiji. Hvala. Hvala. Andres Mimikins. Hvala lepa. Bom govoril latvijsko.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 imamo diasporo v Gruziji, torej eh, skupnost, eh, ki sega v 18. stoletje. In lahko se samo strinjam s tem, kar ste povedali, gospod eh, predsedujoči. Gruzija je vodilna država v programu vzhodnega partnerstva in Gruzija je izpolnila vse obveznosti, ki smo jih od njih pričakovali in res je veliko vložila v to, da uh, se je približala drugim državam Evropske unije. Ampak Azerbajdžan in Armenija, glede teh dveh držav, pa se strinjam s tem, kar je povedal gospod McAllister, nobene vojaške rešitve ne bo za konflikt na Gornem Karabahu in predsedniku Armenije smo postavili vprašanje. Uh, in zato smo tudi podaljšali naš obisk za 40 minut. Zakaj govorim o tem? O tem govorim zato, ker teritorijalna integriteta je načelo, ki ga Evropska unija podpira, ampak predsednik Armenije mi je govoril o tem, da država mora izbrati svojo pot eh, in to lahko pomeni tudi, da se ustanovi nova država. In eh, v, tem, eh, v zvezi s tem sem postavil vprašanje armenskemu predsedniku v zvezi z Latvici, ki so se odločili za lastno državo v 90-ih letih, ampak vojaške rešitve ni. In dokler ne bomo našli drugačne rešitve, bomo pač nadaljevali s tem statusom quo. Lahko spomnim samo na to, o čemer vedno govorijo diplomati, bolje je, da imamo deset let pogajanj kot en dan vojne. Hvala lepa, gospod Šolc. Hvala lepa, predsedujoči. Lahko samo izrazim svojo hvaležnost službi za zunanje delovanje za pripravo tega obiska. Zahvaljujem se tudi ekipi našega sekretarjata, ki je opravila odlično delo, pripravila zelo obširen program. Imel bi samo dve pripombi. Načelno se strinjam, da nimamo nobene alternative eh, k mirni rešitvi konflikta v Nagornem Karabahu pri pogovorih eh, tudi z nekaterimi predstavniki. Naprimer, eh, srečali smo se tudi z begunci iz eh, Azerbajdžana, iz Bakujske regije in jasno je, da rešitev lahko izhaja samo iz družbe. Ne moremo je prepustiti samo političnim odgovornim v državah ali pa tujim diplomatom. Moramo tudi ozavestiti ljudi in družbo v tem smislu, da je družba tista, ki mora najti rešitev za ta zelo dolgotrajen konflikt. In v določeni meri to velja tudi za druge konflikte v regiji, v Abhaziji, na primer. Druga pripomba. Pa se nanaša na naslednje. V vseh državah smo se srečali tudi zastopniki civilne družbe, ki opravljajo zelo pomembno delo na področju političnih pravic, na področju krepitve pravosodnih organov, pravosodnega sistema v teh državah. Osebno pa se mnenja in morda se drugi člani delegacije s tem strinjajo, da imamo včasih občutek, da eh, to ni dovolj ukoreninjeno v samo družbo. Sprašujemo se, v kolikšni meri zastopniki teh civilne družbe lahko tudi vpliva na družbe, iz katere izhajajo ni dovolj, eh, če samo ponavljamo eh, politične slogane Evropske unije oziroma mednarodne standarde. Treba se vprašati, kako se lahko to prevede tudi na eh, družbeno raven, kako se lahko zagotovi, da, bodo, da bo civilna družba dejansko lahko delovala v teh družbah. Hvala lepa Helmut Scholz, Heidi Hautala. Hvala predsedujoči hvala eh, za vaše odlično vodstvo eh, tega obiska in zelo sem bila eh, vesela, da sem lahko predstavljala odbor za parlamentarno sodelovanje, ki pokriva te tri države. In mislim, da je bila to izredno dobra priložnost za nas vse, da smo lahko obiskali vse tri države in jih lahko primerjali, če tudi vemo, da ima vsaka država uh, Eh, zelo svojstveno situacijo. Moj občutek je, da Azerbajdžan, ki eh, je sedaj začel s pogajanji za posebno, poseben partnerski sporazum, je v situaciji, ko mora razumeti, da Evropski parlament eh, bo ustrajal pri civilnih svoboščinah, pri človekovih pravicah in naš obisk je sovpadal z tretjo obletnico sodbe v primeru uh, eh, Ilga Mamadova, to je uh, sodba sodišča za človekove pravice. Uh, gospod Mamadov je še vedno v zaporu, če tudi je sodišče v Štransburgu odločilo, da mora biti uh, izpuščen in on ni edini. Mislim, da moramo spodbujati komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, da uh, določijo. Um, neke osnove za takšna pogajanja, zato da ti ljudje ne bodo pozabljeni. Šli smo že korak eh, naprej, eh, pogajanja so v teku z Armenijo in eh, mislim, da bomo lahko še naprej spodbujali transparentnost in demokracijo. Sedaj, ko se je Armenija pomaknila v smer parlamentarnega sistema, to prav gotovo prinaša demokratično razsežnost v družbi. Vodila sem delegacijo Evropskega parlamenta pri um, zadnjih eh, volitvah v Armeniji in upam, da bo sta komisija in služba zunanje delovanje še naprej ustrajali pri tem, da uh, Če tudi eh, Evropska unija investira 7,5 milijona evrov v elektronsko tehnologijo, eh, to ni dovolj. Treba si je pogledati tudi, kaj se dogaja izven eh, volilnih uradov. Moramo zagotoviti, da ne prihaja do nobenega pritiska ali grožen na voljivce. Gruzija je vodilna država, ampak moramo biti previdni. Pred nedavnim je bila Moldavija naša najboljša učenka in videli smo, da se stvari niso tako odvile, kot smo pričakovali. Nekatere države eh, so ne samo prve, temveč tudi edine tekmovalke eh, in moramo zagotoviti, da bo pravosodna reforma izvedena ustrezno. Hvala Heidi, gospod Javier Nart za Alde el conflicto en la zona del Cáucaso. Conflicto Cáucaso. je konflikt, katerega posledice sežijo precej dlje od same regije. Vojna v Gorskem Karabahu je nekaj, kar je treba obravnavati iz vidika izvora. Namreč Gorski Karabah pripada Azerbajdžanu, In eh, v skladu z načelom teritorijalne nedeljivosti je to jasno, ampak Osetija eh, je po istem načelu ravno tako obravnavana. Ko pa je za Kosovo bil sprijet helsinški dogovor, so Rusija in tudi druge države rekle, da s tem odpiramo Pandorino skrinjico. Ko je eh, bila razglašena neodvisnost Azerbajdžana in Gruzija, Gruzije je skupščina Gorskega Karabaha in Osetije rekla, da ne sprejemajo tega, da so del Azerbajdžana eden in del Osetije drugi. No, v procesu iz Minska, pri katerem Eh, sta bili Rusija in Francija na istem bregu glede konflikta v Gorskem Karabahu, je bilo določeno, da preko postopka, ki predvideva prekinitev ognja in tako naprej, bo treba situacijo na Gorskem Karabahu v končni fazi urediti v skladu z um, odločitvijo njegovih prebivalcev. In zato se moramo tudi pri Helsinškem sporozumu vprašati, ali je načelo samo odločbe, načelo, ki je nad načelom ozemljske celovitosti. No, v redu. Zdaj pa pri vprašanju Armenije, pri čemer odločata predvsem Francija in Združene države, ali se sprašujeta, da ima meter sto centimetrov in ali se sprašujete, da je ista možnost za um, izstop iz ene države, ki je bila možna v eni deželi, Eh, ne bila možna tudi v drugi. Zakaj to ne more biti možno potem za Krim in za Južno Osetijo, naprimer? Torej, tukaj smo pred eh, situacijo, pri kateri se govori, da neka majhna situacija v neki majhni državi lahko odpre pardorino skrinjico. Eh, in spraševati se moramo, kaj potrebuje Zahodna Evropa. 2000 mrtvih na Krimu, zato da bodo sprijeli položaj na Gorskem Karabahu in njegovo uh, eh, samo odločbo. In uh, sam se sprašujem, kako se lahko takšno načelo, ki ni enako za vse, uporablja pri teh vprašanjih, ki so po mojem mnenju univerzalnega značaja. In če bomo obžalovali priključitev Krima in uh, se moramo pri tem zavedati, da smo sami začeli z istim postopkom v primeru Gorskega Karabaha. Hvala. Hvala lepa, gospod Nart, za to politično analizo. Zanima me, če ima še kdo kakšen komentar. Gospod Mihajl Gala, izvolite. Uh, Ali ste v Gruziji dobili kakršnekoli vtise v zvezi z pogovori, v zvezi z ustavnimi reformami? Ali imate občutek, da je prišlo do kakšnega konsenza v zvezi z dvotretinsko večino um, vladajoče stranke? Ali je prišlo do kakšnega sporazuma glede ustavne reforme? Ja, torej o tem smo razpravljali z ministrom za pravosodje. Prav tako smo se srečali tudi s tremi opozicijskimi skupinami Evropske sanje, Združena Gruzija in pa Patrioti za Gruzijo. Mi smo uh, pozvali k širokemu konsenzu, ne samo eh, glede ustavne reforme, temveč tudi reforme volilnega sistema. In moj vtis je bil, da eh, vlada in opozicija želita skupaj delati na osnovi skupnih eh, načel. Glede volilnega zakona, smo eh, močno spodbudili Gruzijo, da eh, sledi priporočilom Beneške komisije. Nekatere vlade so bolj pripravljene kot druge temu slediti. Hajdi. Meni se je zdelo zelo dobro, da je nov parlament že pred Božičem povedal, da se eh, zavezuje priporočilom Beneške komisije. Uh, Seveda smo se vprašali, ali je to dovolj, ali to pokriva vse vidike političnega življenja, ampak to je dobra zaveza. Še ena točka. Glede uh, obiska treh kolegov uh, Nagornega Karabaha uh, smo organizirali tudi uh, tiskovno konferenco in uh, vsi so podali uh, enake odgovore. Uh, vsi eh, poslanci Evropskega parlamenta so eh, svobodni, lahko potujejo kamor želijo, če so šli v eh, Gorski Karabah, je to njihova odločitev, ampak ne morejo pa v imenu Evropskega parlamenta dajati izjav in zato morajo sedaj pač prevzeti odgovornost za ta dejanja. Gospa Hautela in gospa Karim, eh, veste, da smo v dopisu armenskemu in azerbajdžanskemu parlamentu tudi jasno izrazili svoje stališče. Sedaj pa nadaljujemo z širšim predsedstvom. Naslednji eh, sestanek bo 19. junija od 15. do 18.30 in pa 20. v istem časovnem obdobju. Hvala.